tudi kar nekaj kolegov, ki želi zastavljati vprašanje po postopku modrega kartona in potem tudi v prosti razpravi. E, tega ne bo mogel doroviti. Besedo je, da bi gospod uh, Van den Drieske za eno minuto. De strafprocedures van de Europese Unie tegen lidstaten als Hongkong. Postopki kršitve Evropske unije proti državam, kot sta Mačarska in Poljska, eh, sploh ne obravnavata v resnici svobode eh, medijev in tako naprej, kajti sicer bi tudi Belgija eh, s svojim sistemom imenovanja sodnikov in pa svojimi mediji bila predmet takšne preiskave. Tukaj Eh, gre za njihovo identiteto. Kdo lahko reče, da nimajo prav pri tem? Eh, nihče v Evropski uniji še ni ponudil rešitve glede migracijske krize, naprimer. Eh, vse skupaj se obravnava v okviru neke super države, nad države in če države hoče ukrepati po svoje, so kaznovane. Na ta način boste ustvarili samo Evropsko unijo diktatov in birokracije. Mm, Združeno kraljestvo že odhaja. Zanima me, koliko držav bo še moralo oditi, preden boste prisluhnili ljudem. Gospod Lundgren. Hvala. Eh, mi imamo drugačno mnenje v zvezi s tem sedmim členom, ki se uporablja proti Mačarski in Poljski. In sicer gre za to, da je Mačarska suverena država ona se lahko sama odloča o tem, kakšen demokratičen proces bo eh, ubrala. In eh, mi menimo, da je reakcija Evropske unije pretirana, celo histerična. In mislim, da ni dobro groziti eh, neodvisni državi. Mačarsko prebivalstvo se mora odločati o tem, kako se bo vodila njihova država. Ehm, treba je upoštevati tudi nacionalni ponos. Eh, prepovedali so nam tukaj v dvorani celo nacionalne simbole in eh, zdaj ne moremo več imeti svojih zastav na mizah. Sam sem ponosen šved in to bom ostal ne glede na to, kaj mi bo rekla Evropska unija. Vsi tukaj predstavljamo svoje voljivce in jaz sam sem na to zelo ponosen. Hvala, gospa Fox, za minuto in pol. Eh, Roger Scruton je bil angliški filozof, eh, ki je umrl ta teden. Dobil pa je mačarsko nagrado eh, za svoj prispevek pri osvobajanju vzhodnoevropskih držav. Poljska in mačarska sta pridobili nazaj svojo neodvisnost od Sovjetske zveze. Zdaj pa se proti mačarski uporablja ta člen zaradi nekaterih suverenih odločitev, ki jih je sprejela. Tokrat pa ni Sovjetska zveza tista, ki eh, Mačarski grozi, ampak Evropska unija. Sama ne bi podprla Fideša ali Orbana, ampak Mačari pa so ga. In eh, mene tudi navdušuje svobodni govor. Ampak eh, tudi v Združenem kraljestvu nasprotujejo, naprimer, mojim mnenjem v medijih. Mislim, da bi morali eh, spoštovati različna mnenja. Eh, no, vi pravite, da je evropska vrednota um, liberalna demokracija, ampak eh, ne omogočate te demokracije določenim državam. Ah, Gospod Ranžel, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana komisija, svet, dragi kolegi. Naj vas spomnim na nekaj pomembnega. Evropska unija je združenje demokracij, eh, tukaj gre za vladavino prava, za pravno državo in za nasprotovanje represiji. In ko v tem sistemu in v tem načelu pride do razpok, so s tem ogroženi naši stebri in potrebujemo nek mehanizem, s katerim bomo opredelili to, kar se dogaja v državah članicah in ugotovili, ali države sploh spoštujejo vladavino prava ali ne. E, imamo probleme na Poljskem, Mačarskem in na Malti, ampak sedmi člen ne deluje tako, kot bi moral. In zato je ključnega pomena, da v tej razpravi pozovemo tudi k drugačnemu mehanizmu oziroma sistemu, ki bo eh, ustrezal svojemu namenu. Eh, ne glede na situacijo, ki se pojavi v katerikoli eh, državi članici, bi morali imeti možnost, da ukrepamo. In upam, da bosta mađarska in poljska vlada tudi naredili pozitivne korake naprej, tako da bomo učinkovito lahko uporabili sedmi člen. Hvala. Gospod Molnar. Dragi poslanci, ne vem, ali ste bili dovolj naivni, eh, da ste verjeli, da bo poročilo s Argentini ustavilo Orbana. Eh, če ste to verjeli, potem ste se zmotili, kajti Orbanov režim še naprej eh, gre v svojo smer, krni svobodo. Orban sam namešča sodnike, ki jih želi in mm, nagrajuje tudi eh, strankarske podpornike, jim podeljuje funkcije v različnih institucijah in zdaj skuša centralizirati tudi evropsko podporo in to jemlje lokalnim vladam. Glavni predstavnik eh, Fidesa je bil včasih eh, preprost politik, zdaj pa um, je eden glavnih na mačarskem. Viktor Orban torej uporablja evropski denar za uh, financiranje svoje protievropske kampanje. Naj vam bo vsem jasno, Viktor Orban se ne bo ustavil. Eh, mi lahko govorimo, kako nas vse skupaj skrbi, ampak ni dovolj, da pišemo samo vedno daljša poročila o Orbanu. Orban razume evropskih rešitev. Orban je vzhodnjaški despot in uh, uh, nekdo, ki bo uporabil tudi silo, ki eh, bo po svoje uporabil evropski denar in se ne oziral na nikogar. Mm, mislim, da je v interesu Mačarov in Evropejcev, da Orbana ustavimo. Hvala. Hvala. Hvala. Gospod Franc, za eno minuto. Ja. Hvala, predsedujoči. Osebe romskega izvora so žrtve jasne diskriminacije. Otroci so izključeni iz razredov, otroci komajda berejo in pišejo po zaključku šolanja tem se jih izključuje iz možnosti izobrazbe. Sodišče v Debrecenu je tem družinam dosodil očkodnino zaradi institucionalne segregacije. Institucionalizirani rasizem na mačarskem, za katerega je odvorn, odgovorna Orbanova vlada, je s tem dokazan. Kako reagira Orban, namesto da bi otroke branil, jih eh, odriva v stran, in ponovno širi rasizem in anticiganizem. Gospod Orban, prenehajte s tem eh, ščuvanjem proti imigrantom, proti manjšinam, proti drugačnim. In eh, vam, pripadnikom CDU, pravim, da končno izključite Fides iz vaših vrst in da boste na ta način uveljavili postopek počeno sedem, da gospoda Orbana spravite stran. Gospod Franc, modri karton gospe Jaroka, pa tudi več drugih prošen, ampak gospod Jaroka je prva na vrsti, sprejmete. Izvolite besede, vaša 30 sekund. Thank you very much, my colleague, for... Hvala lepa, ker ste sprejeli ta modri karton. Veste, da smo v zvezi z Romi tesno sodelovali. Zato bi rada vprašala Romeo. Uh, Povej mi, za katero drugo državo, ki je toliko storila za Rome kot Mačarska? Ali je katerakoli druga država storila več za evropske Rome kot Mačarska? Hvala. Draga Livija, to je napačno vprašanje. Ne želel bi si, da to, kar vi pravite, dejansko je resnica. Ampak imamo dokaze. Pred nekaj dnevi imamo to sodbo sodišča, ki je jasno pokazala in tega ne moreš tako odriniti v stran. To je resnica. Govorimo o dejstvih, govorimo o dokazih in kaj dejansko lahko spremenimo. To počnemo, to poskušamo storiti, ampak vsega tega ne moremo početi na podlagi laži ali nekih iz mešatin, temveč na podlagi dejstev in to dejansko poskušati razrešiti in spremeniti. To je naše izhodišče. Gospod Džambaski, za eno minuto. Hvala, drage kolegice in kolegi. Postopek proti polski in mačarski je čisto navaden lov na čarovnice. Zakaj? Zaradi tega, ker so polski in mađarski voljivci sami demokratično in svobodno izbrali svoje vlade. In tisti, ki imajo raje rdeče komunistične simbole kot nacionalne interese, tega seveda ne marajo. In eh, zato jim tudi ni všeč to, kar se govori o priseljencih, o zunanjih mejah. No, njihov odnos vam lahko ni všeč, vendar obnašate se kot bolševiški diktatorji eh, in onemogočate poljskemu in madžarskemu ljudstvu, da bi svobodno odločalo o svoji usodi. Veliko imperijev je to že poskušalo. Poskušali so zatreti nacionalno identiteto ljudstva, vendar jim to ni uspelo. Tudi vam ne bo. Uh, gospa Bali, imate besedo na podlagi modrega kartona. Ali se strinjate, da gre za več kot za uh, totalitarne diktatorje, ki so uh, hoteli. Uh, imeti vse eh, svoje institucije pod nadzorom, ampak če pogledate, kaj se dejansko sedaj dogaja na mačarskem, je to ravno to. Gospod Čabalski, imate 30 sekund za odgovor. No, to, kar vi govorite, se ne dogaja na polskem in na mačarskem. Poljaki in mačari so izvolili svoji vladi. To se dogaja vendar tukaj. Ko se ne strinjate z nami, nam ne dovolite, da spregovorimo. To je totalitarizem, to je omejevanje pravice dogovora, to je novi levi totalitarni bolševizem. Hvala. Gospod Belami, Eh, hvala lepa. Mislim, da smo vsi tukaj zato, da branimo vladavino prava. Ampak zakaj gre pravzaprav tukaj? Ali so volitve svobodne? So. Ali obstaja politični pluralizem, ali obstaja pozicija in opozicija, ali ima uh, tisk pravico kritizirati uh, vlado. Ima. No, kolikor vem, niso na mačarskem ali polskem ubili še nobenega uh, Eh, novinarja. Torej, vladi ste bili svobodno in legitimno izbrani, torej ne moremo sedaj žaliti tukaj uh, izbire voljivcev in nimamo pravice uh, naše, po, naša politična nesoglasja tako dramatično transformirati in potem to imenovati obramba temeljnih načel Evropske unije. gospod Bellamy, imate vprašanje? Modri karton iz vaše politične skupine, od gospe Tun. Ali boste to sprejeli? Da. Gospa Tun, 30 sekund imate na voljo. Najlepša hvala kolegu iz iste skupine. Rada bi vprašala, ali so volitve res svobodne, če ni svobodnih medijev? Drugo vprašanje in sicer, ali je treba najprej ubiti nekega eh, novinarja, da se s tem dokaže, da ni svobode medijev? In kot tretje, ali vlada, tudi če je izvolila večina voljivcev, lahko deluje proti demokraciji, proti pravicam, proti pravu, proti pravosodnemu sistemu in proti medijem, ki bi morali biti svobodni in tako dalje in tako naprej. Hvala. Zelo zanimivo vprašanje iz iste politične skupine. Imate 30 sekund za odgovor. Hvala, gospod predsedujoči. Tri odgovori. So mediji, ki kritizirajo vlado na mačarskem to obstaja. In potem drugo vprašanje, da kadar ubijajo novinarja, se zgodi nekaj dramatičnega in mislim, da tukaj še ni bilo pravega postopka v zvezi s sedmim členom. Potem še ena stvar. Vi, gospa, ste me užalili zaradi tega, ker sem si drznil oglasiti se. Če obstaja ta prelom med evropejci dan današnji, potem je to predvsem zaradi tega, ker prihaja do napadov brez utemeljitev. Predsedujoči, v skladu s pravili ste imeli 30 sekund za odgovor in ne drugim, ki vam niso zastavili tega vprašanja. Prosim, da sledite pravilom in spoštujete predsedujočega. Ikirija Zipel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 Nov nacionalni kulturni svet bo odgovoren za strateško usmerjevanje kulturne panoge. Ne smemo biti naivni. Politični nadzor nad kulturnimi ustanovami meji na cenzuro. Drugačna mnenja ne smejo dobiti možnosti za izraženje. Tu gre nekako za pranje možganov, ampak na nežnem programu. Nove protidemokratične spremembe na mačarskem so škandal, ki ga naše državljanke in državljani upravičeno ne želijo več spoštovati in zato je skrajni čas za jasne konsekvence. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospa Scott Cato. Hvala lepa, predsedujoči približevanje nove britanske vlade in gospoda Orbana je že eh, zaskrbljujoče. Najprej je prišlo do omembe izrazo, kot so posebni odnosi, posebna razmerja. In če vlade nasprotujejo kakršnemu koli parlamentarnemu nadzoru in pri tem iščejo posebna razmerja znotraj Evropske unije, se moramo vprašati, kateremu modelu sledijo. Od leta 2010 Orbanova vlada že napada svobodo medijev. Johnson hoče ukiniti dovoljenje eh, televizijskim programom, kot so BBC in Europe Today. To so zadeve, ki se zaostrujejo bolj kot kadarkoli prej. In videti je, da se uh, tudi Johnsonova vlada premika v tej smeri in da padejo pod vpliv mađarskega voditelja. To ni zaskrbljujoče samo za Združeno kraljestvo, temveč tudi za Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Lenars je sedaj na vrsti. Hvala, predsedujoči. Evropska unija ni le unija, ki se je slučajno zedinila. Gre za skupnost, ki temelji na vrednotah, kot so svoboda, demokracija, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic. To so temeljne vrednote, na katerih gradimo naše sodelovanje. Brez tega ne moramo delati skupaj in zato se moramo teh vrednot držati in zahtevati, da jih spoštuje tudi vse države članice. In tudi ta parlament, ta Evropski parlament, je to vedno spoštoval in sedaj ugotavljamo, da prihaja do kršitev na mačarskem in polskem. Zato je dobro, da imamo danes tukaj razpravo, jutri bomo glasovali o resoluciji, ampak prava razprava mora potekati pri svetu, tam, kjer se države dejansko lahko odprto in v celoti medsebojno pogovarjajo. Vodje držav in vlad morajo pokazati, da ne gre samo za besede, kada govorimo o spoštovanju človekovih pravic in demokraciji. Hvala lepa, tu je modri karton, ga boste sprejeli. Boste sprejeli vprašanje? Da, 30 sekund. Popolnoma podpiram to, kar je del kolega, ampak uh, imam dilemo stvari niso jasne. Po eni strani govorite v imenu svoje politične skupine, da je treba zagovarjati evropske vrednote, da se treba pogovarjati, po drugi strani pa so tu kolegice in kolegi iz Mačarske, ki nasprotujejo tem vrednotam. Ali v vaši lastni skupini sploh govorite o tem, imate jasno stališče o tem, na kateri strani ste ali ne? You have 30 seconds to answer, Mr. Lemans. 30 sekund za odgovor, gospod Lenars. No, ni moje delo reševati vaše dileme, to lahko storite tudi sami. Tukaj se pogovarjamo kot v družini in lahko se o tem pogovarjamo še v prihodnje. In to je vse, kar sem vam povedal. Vi se ukvarjate z vašo skupino, vso srečo vam želim z vašimi malteškimi kolegi, mi bomo pa poskrbeli za svojo. Hvala. Ja, peruša si zid, si to logo, ki je in cir, je ja, ena lepto. Herr Talman. Or Najlepša hvala, gospa Inčer ima besedo. Gospod Orban ima svoje mnenje o demokraciji in človekovih pravicah na mačarskem. No, če ne bomo rešili tega vprašanja, se bo situacija še naprej slabšala. Uh, njegovi Pripadniki pripadi Fideža in njihovi prijatelji na polskem zelo dobro sodelujejo in eh, dobro jim uspeva kršiti temeljne pravice in vrednote Evropske unije. Hočejo pospostaviti tudi nov mehanizem, ne glede na obstoječo vladavino prava v Evropski uniji, ne glede na temeljne pravice. Zato imajo tudi nove predloge sankcij. Mislim, da bi morali tudi mi poskrbeti za to, da tiste države članice, ki ne spoštujejo sedmega člena, preprosto ne bodo več prejemali evropskih sredstev, ker ne moremo prejeti, eh, sprejeti dejstva, da se denar, ki ga bi spremljali naši davkoplačevalci, uporablja v te namene. Hvala lepa. In sedaj kolega Vince za eno minuto. Mikrofon.

da kar naprej ponavlja postopek v zvezi s sedmim členom na podlagi nekih izjav, ki jih je ne mogoče preleviti v pravila. Eh, svet bi moral te zadeve zaključiti formalno. Mi ne moremo formulirati nekih eh, ohlapnih zadev, ne moremo govoriti o nekem strahu, eh, o kršitvi skupnih evropskih vrednot. In ne moramo se pretvarjati, da vse druge države, razen dveh naštetih, vse ostalo počnejo pravilno in kot je treba. Ne moramo vzpostavljati dvojnih standardov. To je ravno razlog, da se spodkopava zaupanje sodržavljanov Evropsko unijo. Je ja, najlepša. Hvala lepa, gospod Piri, minuto imate na voljo. Hvala, gospod predsedoči. Že pred skoraj letom in pol je Evropski parlament zaprosil svoje poslanke in poslance, da sproži postopek na podlagi sedmega člena proti mađarski vladi. No in to, kar smo videli doslej, je leto in pol oklevanja pri svetu, prekladanje te naloge z enega predsedstva na drugo, vendar gospodu Orbanu je vseeno. On še naprej dela, kar hoče, uničuje samostojnost pravosodja, medijev in Evropska unija mu to preprosto dovoljuje. Svet še naprej preprečuje napredek eh, v zvezi s sedmim členom. Zato rotim hrvaško predsedstvo, da iz tega res naredi prednostno nalogo. Zanima me, ali bo delegacija Fideša na naslednjem zasedanju tega plenuma sedela na skrajno desni strani, kamor pripada. Veliko Mačarov še vedno verjame v demokracijo in Evropsko unijo, in mi smo na njihovi strani. Hvala lepa, gospod Hidvegi. Hvala lepa. Poglejmo si, zakaj je sploh prišlo do tega umetno montiranega postopka proti mačarski. Ravno zaradi tega, ker so levičarske skupine ustrajale na tem, da je razprava o tem, eh, kar se počne na mačarskem in na polskem, predpogoj, da se sploh lotijo vprašanja uboja malteške novinarke. Vse navedbe proti Mačarski so lažne, pravosodje je prosto in neodvisno, mediji in pisatelji imajo svobodo govora in še zlasti je pri nas uveljavi raznolikost v medijih. Levičari v Evropi hočejo pač eh, storiti vse, da bi izpodkopavali evropske krščanske korenine in kulturo, vendar to ne pomeni, da se s tem izpodkopava vladavina prava, zato smo proti takim umetno stvarnim postopkom. E, eh, imamo vprašanje na podlagi modrega kartona, ga boste sprejeli, da? 30 sekund, izvolite. Najlepša hvala. Kakšen redek eh, trenutek, da politik iz Fideševe stranke stopi eh, na plano in začne razpravljati. To se na mačarskem nikoli ni zgodilo. Če eh, potem vse drži tako, kot ste rekli, zakaj je potem treba govoriti o tem, da so sredstva Evropske unije vezana na spoštovanje temeljnih vrednot? No, ravno o tem govorimo. Moči na levi hočejo zlorabljati določena dejstva, jih izkrivljati in uporabiti kot politično orožje. Vi ste tisti, ki ste sovražniki tolerance in demokracije. Mi lahko govorimo samo o vladavini prava, če ista pravila velja za vse pod enakimi pogoji, z enakimi postopki, vam temu sedaj ni tako, vi uporabljate tukaj tole za lovne čarovnice. Gospod Bruksman, kolegice in kolegi, parlament je glasoval za sprožitev postopka v skladu sedmim členom. Do današnjega dne, čeprav je poteklo že več kot eno leto, še vedno nismo dobili vseh pojasnil, ki smo jih zahtevali, zastavili smo tudi vprašanja strokovnjakom, prejeli pa smo pravzaprav nič. In če ne bom jaznejši, naš denar dejansko odteka, ne da bi podpiral temeljna načela, ki jih zagovarjamo. Zato mislim, da je dobro, če pogojujemo dostopanje do evropskih sredstev s tem, da se v praksi pokaže, da se spoštujejo vrednote. Tako da ne moremo kar tako križem rok gledati to umazano politiko, ki spodkopava temeljna načela in eh, mislim, da eh, moramo biti bolj konkretni, sicer si bodo z našimi načeli gospod Orban in njegovi eh, pripadniki preprosto obrisali čevlje. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hansen. Hvala, gospod predsedujoči. Pravna država pomeni, da je to temelj delovanja demokratične države in to velja tudi za temeljne vrednote, na katerih sloni Evropska unija. Včeraj je generalni pravobranilec Evropskega sodišča tudi zastavil konkretno eh, odprta vprašanja v zvezi z delovanjem eh, Eh, sistema in vladavine prava v, na mačarskem. Eh, ugotavljajo konkretno kršitve pravic, tudi glede pravice zbiranja, izražanja in pravna država ne more obstajati, če države članice ne morejo delovati v skladu s temeljnimi načeli, ne glede na to, katera politična stranka je na oblasti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Folat. V resnici je prav šokantno, da poročilo iz leta 2018 kaže na to, da Evropski parlament ni ustrezno doletel reakcij, na reakcije sveta mm, ali mačarske. Mačarska je vedno bolj zgolj nekakšna kakšen privid demokracije, univerzo so vrhli iz države nasprotnike zašikanira, svet pa mirno gleda. Na mađars, dogodki na mačarskem in polskem, ki jih eh, tiho sprememo, pomenijo nič drugega kot to, da se odrekamo našemu skupnemu evropskemu projektu. In zato svet in komisijo pozivamo ne le, da postopek počne sedem odgovorno vodi, ampak da tudi sprejme pravila, po katerih eh, se podporo EU veže na spoštovanje vladavine prava. Hvala lepa, s tem zaključujemo seznam govornikov in smo pri postopku Imite mojo pozornost. Pet je prijavljenih. In eden od prijavljenih govornikov je že izrabil svoj modri karton, tako da imamo še štiri gospa Julija. Drage kolegice in kolegi, eh, delitev nalog med različnimi institucijami je jasna. Eh, slišali smo z leve strani več nasprotujočih izjav. Slišali smo tudi jasna mnenja pravnih služb, ki pa so pogosto uh, Eh, nedostopna poslancem in poslankam. Videti je, da se sedmi člen razteza umetno še na področja, ki presegajo poročilo s Argentini. Ne vem, zanima me dejansko, kdo eh, med vami ima pravico oporekati uh, Eh, mađarski upoštevanje vladavine prava. Prosim vas, da ne mešate političo, politično razpoloženje z dejanskimi dejstvi. Če se boste tega lotili na podlagi dejstva, bomo z veseljem sodelovali z vami v postopku. Sedaj je na vrsti gospod Lopez Aguilar. Hvala. Pred desetimi leti je Viktor Orban prevzel vlado z veliko večino, ehm, ki so mu jo zaupali voljivci. Ampak od takrat se situacija ni samo poslabšala, ampak je vse skupaj postalo kronično. Ehm, in vse čas obravnavamo Mačarsko tukaj v Evropskem parlamentu. Ehm, takrat eh, sem bil tudi predsednik odbora Libe in sem vodil delegacijo eh, na Mačarsko. Eh, proučili smo učinek eh, ukrepov Orbana na akademsko svobodo, na medijsko svobodo in tako naprej. Eh, zdaj pa je Orban postal tudi zelo dejaven pri zavračanju migracijske politike in pri korupciji. Pri demokraciji nikoli ne gre samo za večinsko vlado. Povsod je treba spoštovati tudi evropska načela. Ne gre za večinsko vlado, gre za zaščito manjšin, gre za spoštovanje pravil, vladavine prava. In zato komisiji pravimo, seveda imate vso podporo Evropskega parlamenta, ne samo, eh, da eh, nadaljujete ta postopek, ki ga je sprožil Evropski parlament, ampak da povežete vse skupaj tudi z eh, evropskim financiranjem pogojevati bi morali vladavino prava z evropskimi sredstvi. Hvala. Hvala lepa, gospa Tomašič. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija nima prihodnosti, če ne bo priznavala suverenih pravic vseh držav članic, da vodijo avtonomne politike na področji, ki niso v izključni pristojnosti unije. Nobeden od posameznih državnikov ne bo žrtvoval svoje avtonomije, zato da bo všeč Bruslu. Določena pravila eh, so tu zato, da jih upoštevamo, vendar so njihove razlage marsikdaj svoje voljne. In tako lahko ugotavljamo v zgodovini, da so številne države članice že veliko krat obšle taka pravila, vendar nobena od teh držav še ni bila tako kaznovana, kot zdaj želite sankcionirati Poljsko in Mačarsko. Vprašanje se glasi, zakaj? Hvala lepa, gospod Zvere. Spoštovani, vsi, ki smo že več let v Evropskem parlamentu, lahko sledimo večletnemu pogromu nad mačarsko vlado, ki jo vodi Viktor Orban madžarski premier je v tem hramu demokracije vselej neposredno odgovarjal in zavračal obtožbe. na madžarskem ni tveganja za hujše kršitve evropskih vrednot zato predložene resolucije ki je polna arbitrarnih ocen ne podpiram. dejstva demantirajo resolucijo ceu še vedno deluje a brez privilegijev medijski prostor je bolj pluralen kot v drugih državah članicah po justice scoreboardu se uvršča madžarska v zgornjo polovico unije so pa države v uniji v katerih ubijajo novinarje koruptivno črpajo evropska sredstva perejo denar za teroriste in pa nezakonito zaprejo vodjo politične opozicije pa se osrednje evropske inštitucije ne zganejo. to so dvojna merila in to ne prispeva k trdnosti unije. hvala. Eh, zaključili smo s postopkom, pritegnite pozornost predsedujočega in gospod Reinders dobi besedo v imenu komisije za zaključek. Hvala. Eh, rad bi se vrnil na določene teme, ki so bile izpostavljene. No, mađarska vlada se je odločila, da ne bo nadaljevala z reformami, ki eh, si prizadevajo za ločen sistem sodišč ampak eh, sprejeta je bila nova zakonodaja decembra, uvedene so bile strukturne reforme v zvezi s funkcioniranjem pravosodnega sistema. Ehm, to, tukaj gre predvsem za imenovanje sodnikov, potem gre tudi za nove možnosti eh, za javno upravo, ki lahko pred ustavnim sodiščem eh, postavljajo pod vprašaj ta imenovanja. Mi zdaj to novo zakonodajo analiziramo. In obžalovati moram, da je bila ta reforma izvedena zelo na hitro, brez posvetovanja z javnostjo in pa z Beneško komisijo. Nova zakonodaja se ne ukvarja z obstoječimi problemi in skrbmi, eh, naprimer, ko gre za vse večje izzive eh, Nacionalnega sveta za pravosodje, eh, ki ni neodvisen potem imamo tudi druge izzive in zaradi tega je svet eh, sprejel priporočila za Mačarsko, eh, ki jih je podala naša komisija. Eh, predsednik Nacionalnega sveta za pravosodje je odstopil novembra in postal član ustavnega sodišča, ampak s tem se še ni rešilo vprašanje arbitrarnih odločitev znotraj pravosodnega sistema. Še eno temo komisija analizira in sicer gre za sodbo um, Vrhovnega sodišča 10. decembra, ki eh, je eh, razglasila za neustavno sodbo oziroma predhodno sodbo Evropskega sodišča. Eh, tukaj gre za možne disciplinske postopke in to bi morali zelo previdno oceniti, kajti delovanje Evropskega pravosodnega sistema zahteva, da imajo nacionalna sodišča eh, dostop do Evropskega sodišča in njegovih sodb. Veliko komentarjev sem slišal tudi o diskriminaciji. Imamo direktivo o Eh, rasni enakosti, o enakosti na področju izobraževanja. In komisija je sprožila tudi postopek zaradi kršitve proti Mačarski, zaradi segregacije romskih otrok v splošnem šolstvu. In eh, Mačarska je zdaj eh, v položaju, ko mora situacijo izboljšati. Komisija ima ničelno toleranco do zlorabe evropskih sredstev zahteva enako stopno zavezanosti od vseh držav članic. Države so odgovorne za upravljanje treh četrtin proračuna. Komisija tudi izvaja revizije, ko pride do razlogov za to in lahko tudi sprejme določene ukrepe, s katerimi potem zaščiti evropski proračun. In uh, tukaj res eh, lahko odigramo ključno vlogo. Uh, Komisija je eh, poleg tega podala predlog uredbe za eh, primere, ko gre za pomankanje vladavine prava v državah članicah in sicer se ta uredba nanaša na proračun. S tem želimo zagotoviti zdravo finančno upravljanje. Razlog pa je preprost. Eh, treba je nadzorovati evropska sredstva in zaščititi evropske finančne interese pred korupcijo in goljufijami. In zato mora vsaka država imeti neodvisen pravosodni sistem, neodvisne preiskovalce in pa tudi eh, eh, toživce in eh, pa nadzor pri izvajanju evropskih sredstev. Če so ti elementi ogroženi na način, da se povzroči tveganje za evropske finančne interese, potem Evropska unija lahko eh, zmanjša ali pa prekine dostop do evropskega financiranja. Eh, ta predlog zdaj proučuje Evropski parlament in pa tudi Svet Evropske unije. In če bo predlog sprejet, bomo s tem dobili velik prispevek k zaščiti evropskega proračuna. Poleg tega ste prosili za nov mehanizem za vladavino prava. Komisija eh, dela tudi na tem. Eh, in sicer je to naša prednostna naloga. Ta mehanizem bi moral pokriti vse države članice in eh, ponuditi eh, neko sintezo dogodkov, ki zadevajo vladavino prava v državah članicah. S tem bi zaznali tudi sistemske probleme, pomankanje pravosodne zaščite, imeli bi nacionalna sodišča oziroma sodišča, ki bi bila neodvisna in reševali bi vprašanja povezana z medijskim pluralizmom. Na ta način bi lahko preprečevali zlorabe vladavine prava. Moram pa reči, da se situacija na mačarskem ni izboljšala, eh, vsaj ne od eh, vložitve resolucije Evropskega parlamenta. Upam, da bo razprava danes mačarskim oblastem pomagala, da. Eh, ponovno razmislijo o izraženih skrbeh. Komisija se je pripravljena povezati z mađarskimi oblastmi pri reševanju vseh teh perečih vprašanj. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Brnjac v imenu sveta. Spoštovani člani, gospe in gospodje, naj vam še enkrat zagotovim, da predsedstvo in svet eh, veliko pozornost namenjata zaščiti temeljnih pravic in vladavine prava. In evropske institucije in države članice morajo spoštovati in eh, ščititi ter promovirati naše skupne vrednote. Predsedstvo bo upoštevalo mnenja izražena danes tukaj. Eh, kot so poročevalci povedali, je finsko predsedstvo parlamentu obveščalo o postopku po sedmem členu proti Mačarski. Naj še enkrat ponovim, mi bomo s to prakso nadaljevali. Predsedstvo bo poročalo tudi svetu v zvezi s svojimi kontakti z Evropskim parlamentom eh, in pa eh, glede predloga parlamenta. Hvala. Hvala. S tem smo končali. Prejeli smo en predlog resolucije o tej točki. in sicer gre za rezolucijo o mačarski in polski. No, kot sem rekel, zdaj s to razpravo zaključujemo, jutri bo glasovanje. Nadaljujemo pa po dnevnem redu, izjava sveta in komisije. In sicer gre za potekajoče predstavitve v skladu s členom 7.1 Evropske pogodbe, primer Polske. V imenu sveta besedo dobi gospa Brnjac. Hvala, mm, gospod predsedujoči, spoštovani člani in članice. Kot sem že prej povedala v prejšnji razpravi, moramo vedno poudarjati pomen tematik, o katerih se tukaj govori. Demokracija, vladavina prava in temeljne pravice imajo ključno vlogo v naši družbi. Evropska strateška agenda za obdobje 19 do 24 eh, opominja na to, da je vladavina prava eh, temeljna za to, da so naše pravice spoštovane. Ko gre za sedmi člen odstavek ena in postopek proti Polski, kar je sprožila komisija, eh, tukaj so se odvila že tri zaslišanja junija, ehm, septembra in decembra 2018 v okviru sveta. Svet je bil tudi eh, redno obveščan o dogajanju na Polskem. Leta 2019 eh, smo dobili tudi dodatne informacije o vladavini prava na Polskem. Eh, februarja, aprila, julija, septembra in decembra se je govorilo o tem. Hrvaško predsedstvo bo zagotovilo, da bo svet za splošne zadeve še naprej obravnavalo to zelo pomembno temo. Upamo tudi, da bo dialog na politični ravni med komisijo in Polsko eh, tudi prinesel rezultate. Danes eh, bomo vzeli na znanje vse, kar bo povedala komisija in pa tudi vi, dragi poslanci in poslanke. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Gospa Jurova v imenu komisije, izvolite. Eh, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, zahvaljujem se parlamentu, da je eh, vključil na dnevni red tudi obravnavo Polske. Ključnega pomena je, da vse evropske institucije v okviru svojih eh, vlog prispevajo k ohranjanju vladavine prava v Evropski uniji. Zavedam se, da je parlament eh, zelo pozorno spremljal situacijo na Polskem. Eh, vedno vas je komisija tudi obveščala o tem. Komisar Reinders je decembra obiskal odbor Libe. Danes se bo predlog komisije oziroma moj prispevek osredotočil na nedavno dogajanje Eh, naj povem, kaj se je zgodilo na Evropskem sodišču. 5. novembra 2019 je Evropsko sodišče um, ehm, o podpori komisije objavilo, da nižanje upokojitvene starosti eh, sodnikov in pa to, da se podaljšuje um, funkcije sodnikov, eh, torej s tem je Poljska uvedla diskriminacijo na podlagi spola, kršila je neodvisnost sodstva in kršila je tudi um, to, da um, sodnika ne moreš kar tako odstraniti iz položaja. Potem 19. novembra 2019 je sodišče razglasilo še eno sodbo in sicer v zvezi z disciplinsko zbornico na vrhovnem sodišču um, sodišče reklo, da mora polsko vrhovno sodišče uh, razsoditi, ali je ta uh, zbornica neodvisna oziroma zagotoviti mora to neodvisnost, pri tem pa morajo upoštevati številne elemente. Potem 5. decembra je polsko vrhovno sodišče na podlagi teh elementov razsodilo, da disciplinska zbornica ne izpolnjuje Eh, zahtev evropskega, evropske zakonodaje glede neodvisnosti. Tako da to ne more biti sodišče v pomenu in okviru evropske in nacionalne zakonodaje. Dobili smo kar nekaj reakcij eh, strani eh, polske vlade, ki kritizira to sodbo. Mislimo pa, da je treba to spoštovati, eh, zato ker se bo na ta način samo evropska zakonodaja spoštovala enotno povsod. Na podlagi eh, tega se je, eh, na podlagi vsega tega dogajanja se je potem komisija odločila, da sproži postopek proti Poljski. Komisija meni, da nov disciplinski režim ne zagotavlja ustreznih jamstev, da se sodnike zavaruje pred um, političnim umešavanjem. Situacija je še naprej zelo resna. Kljub eh, tej predhodni sodbi sodišča in pa kljub sodbi vrhovnega sodišča, eh, običajni sodniki Eh, so lahko predmet disciplinskega postopka in disciplinska zbornica še naprej deluje. In uh, ti dogodki povzročajo lahko nenadomestljivo škodo. Eh, disciplinska zbornica lahko um, ukrepa proti sodnikom, kljub temu, da ni neodvisna imamo tudi nove disciplinske postopke in eh, to um, še slabša situacijo polskega pravosodja. Iz vseh teh razlogov se je komisija včeraj odločila, da eh, zahteva umestne ukrepe glede postopka kršitve. Eh, tako da eh, Poljska zagotovi prenehanje delovanja disciplinske zbornice. Ti ukrepi so nujni ehm, v tem konkretnem primeru. Komisija je pripravljena nadaljevati dialog s Poljsko glede situacije vladavine prava. Želimo si najti konstruktivnih poti naprej in pa konstruktivnih rešitev za izzive, ki so pred nami. Še ena uh, stvar, ki nas skrbi, uh, pa je eh, osnutek zakonodaje, o kateri trenutno razpravlja polski parlament. Eh, in sicer gre za zakonodajo o neodvisnosti sodstva. Eh, to še krepi naše skrbi in iz tega razloga smo 19. decembra poslali pismo polskemu predsedniku ter predsednikoma Sejma in Senata glede te zakonodaje in Cilj pisma je bil, da komisija želi sodelovati s Poljaki pri krepitvi pravne države in pri preprečevanju problemov. Skupaj želimo reševati probleme, ko se bodo pojavili. V tem pismu sem tudi spodbudila polske organe, da se eh, posvetujejo glede te zakonodaje z Beneško komisijo Sveta Evrope in Svetovala sem tudi naj ne eh, izvajajo novih postopkov v zvezi s to zakonodajo, dokler ne bo do izvedena posvetovanja z vsemi deležniki. Eh, vsak eh, razvoj dogodkov na področju nove zakonodaje mora upoštevati evropska pravila in ne sme še poslabšati situacije pravne države na polskem. Komisija pozdravlja dejstvo, da je eh, predsednik senata prosil za mnenje Beneško komisijo. Ta je obiskala 9. Eh, in 10. januarja Polsko in zdaj pripravlja mnenje o osnutku te zakonodaje. Komisija se je pripravljena vključiti v konstruktivni dialog. Eh, smo tudi v stalnem stiku s polskimi organi in želimo skupaj najti konstruktivne načine eh, za reševanje vseh teh problemov. Hvala. Hvala, gospa Jurova. Zdaj pa govorci v imenu političnih skupin, gospa Metsola v imenu ELS. Najprej za minuto in pol. Eh, mesto Poljske je v srcu Evropske unije. Poljska je utrip srca Evropske unije. In uh, ko se je Poljska pridružila Evropski uniji, je to pomenilo končanje 50 let uh, ločitve med vzhodom in zahodom. In poljski sodniki so tudi evropski sodniki. Poljska je članica Evropske unije in to pomeni odgovornosti in pravice. Torej, eh, to pomeni, da nekaj dobijo, nekaj pa tudi morajo dati. Imamo skupno prihodnost in zaradi te skupne prihodnosti ne moremo biti tiho, uh, ko je ogrožena pravna država na Polskem ali pa kjerkoli drugi. Ne moremo biti tiho, eh, ko se eh, volivna večina uporablja za upravičevanje neupravičljivih stvari. Ne smemo biti tiho. Eh, pravna država, to ni samo prazna fraza, to pomeni svobodo, enakost in pravice. In v končni fazi to pomeni Evropo. Brez zaščite pravne države bodo naše eh, pogodbe samo eh, prazne besede na dragem papirju. In brez neodvisnega sodstva vladavine prava ni. Naj bom povsem jasna. Eh, treba se je zauzeti za neodvisnost sodnikov, da bodo lahko brez strahu opravljali svoje delo. To ni napad na polsko državo ali pa polske državljane. Gre za zaščito um, evropskega delovanja in za zaščito državljanov. In naj pozdravim tudi polske sodnike, ki so danes z nami. Eh, pogumni ste, Polske ne bomo razočarali in ne bomo razočarali tudi ne Evrope. Thank you very much, dear Hvala. Naslednji govorec je gospod Lopes Aguilar. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsedujoči, podpredsednica Jurova, komisar Reinders. Danes smo tukaj Eh, lahko slišali dramatično poročilo polskih sodnikov, ki so poročali o zlorabah, nadlegovanju in ustrahovanju. Vse to se pojavlja kot posledica eh, izvajanja njihove funkcije, ki bi morala biti neodvisna po evropskem pravu. Eh, no, um, Večkrat smo že prisluhnili sodnikom, potem v zadnjih dveh letih eh, smo se tudi pogosto ukvarjali s Polsko, več dokumentov smo pripravili in eh, moram reči, da pri demokraciji ne gre samo za večinsko vlado. Ehm, večinska vlada ne odraža vse raznovrstnosti Polske, ne odraža. Eh, predstavlja vseh državljanov. Poljska je velika država z eh, veliko državljani. Ehm, Poljska je imela tudi francosko ustavo pred eh, oziroma v času revolucije in eh, torej ima zelo bogato zgodovino. Zdaj pa smo priča takim razsodbam, ki kažejo na to, da je vse, da um, um, to sploh ni v skladu z 19. in 47. členom mm, konvencije o uh, človekovih pravicah. Potem imamo tudi sodnike in pa toživce, ki so na polskem protestirali v nedeljo. To so bili uh, pravniki iz cele Evrope. Uh, Evropski parlament podpira neodvisnost sodstva in pa temeljne pravice ter demokracijo. Ne boste sami, eh, ne bomo vas pustili same. Želimo tudi, da se eh, dodelitev evropskih sredstev pogojuje s spoštovanjem prave države. Hvala, gospod Šimečka. Um, sure that, uh, something... Hvala. No, Eh, verjetno se dogaja nekaj res hudega, če so na cestah eh, celo sodniki. In um, največja država oziroma njena vlada grozin ustrahuje sodnike, um, tako da so ti začeli protestirati. Več kot 40 eh, jih je predmet disciplinskega postopka, veliko jih je tudi tukaj z nami. Uh, Povsem jasni moramo biti, takšna represija neodvisnih sodnikov nima eh, precedensa v evropski zgodovini. In eh, lahko se zgodi celo, da bodo sodniki kaznovani oziroma celo odpuščeni, če bodo spoštovali evropsko sodbo. V postopku po sedmem členu je svet zaenkrat bil precej neodločen. Komisiji se zahvaljujem, ker je sprejela ta postopek. Države se ne morejo izogniti svoje odgovornosti, ko gre za spoštovanje evropskih vrednot. Polski sodniki so tudi evropski sodniki in situacija na polskem s tem postane evropski problem. Brez pravosodnega sistema, ki je neodvisen, eh, na polskem sploh ne moremo govoriti o Evropi. Hvala. Uh, uh, Hvala. No, tudi sama sem imela čast, da sem se danes pogovorila s predstavniki polskih uh, tožilcev, pravnikov in sodnikov. In en stavek je še posebej vplival name in se me dotaknil. Eden od predstavnikov je rekel, zaprisegal sem uh, na uh, eh, polsko ustavo, ko sem začel s svojim delom in vse, kar